Chers collègues, euh, bonjour. Euh, bienvenue pour euh, notre euh, rencontre interparlementaire. Dragi kolegi, dobrodošli na tem medparlamentarnem srečanju našega odbora, ki spada v okvir Evropskega parlamentarnega tedna v skladu z 13. točko pogodbe o proračun oziroma o pogodbe o konvergenciji in upravljanju, pa še v okvir evropskega pomladnega semestra oziroma priprave pomladnega sveta. No, zato smo se danes zbrali tukaj, glede na to, da smo odgovorni za vprašanja zaposlovanja in socialnih zadev. In to tu v Evropskem parlamentu, vi pa v vaših nacionalnih parlamentih. In zato se mi zdi pomembno, da vam povem, da se mi zdi to eh, res pomembno prizadevanje v okviru tega procesa, čeprav gre najprej seveda tu za pristojnosti eh, na nacionalnih ravneh, torej pristojnosti nacionalnih parlamentov, ki pa imajo vendarle močan vpliv in hkrati se na nje lahko močno in zelo neposredno vpliva se strani um, evropskih institucij in evropske ravni. In uh, iz tega razloga se v Evropskem parlamentu, v celoten evropski semester dogaja v sodelovanju z odborom za ekonomske zadeve, z odborom za proračunske zadeve in z odborom za um, zaposlovanje in socialne zadeve. Namreč vsi smo mnenja, da je treba evropska sredstva uporabiti v skladu z vsemi uh, cilji socialne narave in ekonomske narave, ki smo si jih zastavili. In zato se želim zdaj še zahvaliti vsem eh, prisotnim predstavnikom držav članic, zlasti tistih 12 držav članic, ki so poslali svoje odgovore na vprašalnik, ki so ga prijele z naše strani. Eh, s svojimi prispevki ste veliko prispevali k našemu delu in ti dokumenti so tudi na voljo na internetu. To so neke vrste eh, referenčna besedila, ki nam omogočajo, da vidimo, kaj se dogaja tu in tam. E, zdaj pa bi želela kar začeti s prvim panelom našega dela. Odločili smo se namreč, da bomo današnje dopoledne razdelili v dva dela in v prvem delu se bomo posvetili predvsem socialni razsežnosti ekonomske in monetarne unije. Ta nas namreč najbolj skrbi. In, um, za ta prvi del. Pozdravljam v naši sredi tu pri omizju najprej vas, eh, gospod minister, ki ste tukaj v imenu države, ki trenutno predseduje eh, Evropski uniji. Torej, pozdravljeni gospod Vrucis. Zdaj že kar nekaj časa sodelujemo na tem področju in to mi je v veliko veselje. Ravno tako pozdravljamo naši sredi gospoda Kremastinosa, predsednika odbora za zaposlovanje v grškem parlamentu, ki se bo ravno tako oglasil eh, med našo razpravo in ki ga tukaj tudi zelo dobro poznamo, saj je že lansko leto prišel eh, v naš odbor in eh, spregovoril o vprašanjih, ki so zadevala predvsem Grčijo. In naj omenim ter pozdravim še gospod Daniel Orua, predsednico odbora za evropske zadeve v francoskem parlamentu oziroma njegovem spodnjem dolmu Narodni skupščini. E, še preden dam besedo gospodu Kremastinosu, bi morda za začetek, za uvod v našo razpravo povedala še naslednje. E, Evropski parlament se posveča vprašanju socialne razsežnosti ekonomske in monetarne unije. In medtem, ko predsednik Van Rompuy za Evropski svet pripravlja svoje poročilo in svoj predlog roadmapa, smo med to pripravo ustrajali na štirih elementih, ki se nam zdijo bistveni za vzpostavitev ekonomske in monetarne unije in sicer um, proračunsko vprašanje, finančno vprašanje, demografsko vprašanje, pa še um, četrti element, ki se ga trenutno ne spomnim. No, in med tem se mi je zdelo, da bi morali ustrajati tudi na vzpostavitvi tega petega elementa oziroma razsežnosti, ki jo mi imenujemo socialna razsežnost ekonomske in monetarne unije. In zaradi tega smo v poročilih Evropskega parlamenta že predtem in to skozi celo zadnje leto prispevali k oblikovanju stališča Evropskega parlamenta, v katerem se eksplicitno zauzemamo za to, da se tudi ta peti element, ta peta razsežnost uh, upošteva. Um, uh, glede na pobude vseh naših zunanjih socialnih partnerjev je Evropski svet končno uh, podelil mandat za pripravo um, osnutka v zvezi s tem. Uh, in v parlamentu smo lansko leto končno pripravili dokument, ki smo ga dobili na mizo o socialni razsežnosti Evropske in monetarne unije. E, to je bila, bil povod za e, pobudo Evropske komisije, v zvezi s katero je Evropski parlament Eh, izglasoval svojo resolucijo z veliko večino glasov, preko 400 glasov za in le malo glasov proti oziroma vzdržanih. Je pa bila to šele prva etapa na poti k vzpostavitvi prave Evropske ekonomske in monetarne unije, pri čemer je treba izpostaviti tudi pomen načela subsidijarnosti, ki ga moramo pri tem upoštevati. Poleg tega Ehm, pa se nam zdi bistvenega pomena tudi socialna klauzula. Po našem mnenju morajo biti socialni elementi sistematično vključeni v vse pobude Evropske unije, pri čemer je treba povedati, da imamo tudi deveti člen Lizbonske pogodbe, ki se ga nažalost premalo upošteva in um, žal ne smemo pozabiti, da je že 26,6 milijonov oseb v Evropski uniji brezposelnih in da um, je ravno tako izredno veliko število evropskih državljanov na pragu revščine. Eh, pri tem bi želela upozoriti na naslednje. Zdi se namreč, da ima Evropska komisija namen še pred koncem tega mandata pregledati strategijo EU 2020 in verjetno bo ponovno eh, postavila pod vprašaj tudi sam obstoj platforme o boju proti socialni izključenosti in revščini um, kar se nam sicer zdi primirno, vendar se nam pa ne zdi primirno, da ob koncu svojega mandata Evropska komisija začenja s pregledom in preoblikovanjem strategije EU 2020. To bo namreč naloga prihodnje komisije. In Naj se vrnem zdaj k odzivom parlamenta na to sporočilo Evropske komisije. Zavrnili smo vse predloge, ki bi pomenili zniževanje socialnih standardov v Evropski uniji. To je ta famozna klauzula nevračanja, ki nazaj, ki jo vsi dobro poznate. Poleg tega pa um, v sporočilu komisije ter v zvezi s semaforjem o socialnih kazalnikih, lahko povemo, da se nam to zdi res bistvenega pomena. Ta semafor mora dejansko dopolniti opazovalni postopek ter vpliva na posledice tega postopka na prihodnje makroekonomske pobude, ki zadevajo tudi področje zaposlovanja. In kar zadeva te kazalnike, poudarjamo, da je pri tem treba upoštevati tudi vprašanje enakopravnosti spolov. Kazalnike potrebujemo za mirjenje brezposobnosti pri mladih, pri tem je treba upoštevati starostno mejo 30 let, o čemer sta se Evropski parlament in svet eh, dogovorila tudi pri dogovarjanju o jamstvih za mlade. Eh, podpiramo pet kazalnikov, ki jih je predlagala komisija, predlagamo pa tudi še številne druge. Seveda iz tega ne nameravamo delati božičnega drevesa, vendar pa je treba vendarle izpostaviti vprašanje revščine med mladimi, na to vprašanje dostopa do zdravstvene skrbe in tretjič vprašanje brezdomstva, pa še četrtič vprašanje dostojnega dela. To so tudi kazalniki, ki jih je treba upoštevati, če želimo na zvest način eh, spremljati socialni položaj eh, v Evropski uniji. In zato bomo ustrajali na upoštevanju teh kazalnikov, pri tem pa je treba povdariti, da je treba eh, vse to, torej v definicijo vseh teh elementov, vključevati tudi naše socialne par partnerje. Zato se zauzemamo, da Evropski svet oblikuje Um, svoje pobude in elemente uh, za, Evrops, za načrte evropske socialne uh, zaščite. To je naloga, ki nas še čaka. In glede predlogov za optimalno uporabo proračunskih sredstev Evropske unije, ustrajamo na tem, da uh, je mobilnost delavcev nekaj, kar mora potekati na prostovoljni bazi. Torej, še številni drugi elementi obstajajo, o katerih se pogovarjamo v naši sredi in ki niso izredno napisani. Ehm, med njimi bi izpostavila dva elementa. Prvič, e, čim bodo ti kazalniki določeni, pa mislim, da bo treba ehm, zagotoviti tudi izvajanje tudi zavezujoča priporočila za posamezne države članice v zvezi s tem. Številni med nami smo namreč mnenja, da ob upoštevanju medsebojne povezanosti, ekonomske in socialne razsežnosti v enem smislu ali v drugem, se poraja potreba tudi po razpravi o ekonomskih stabilizatorjih znotraj Evropske unije, pa tudi ožje znotraj območja evra. Menimo, da se morajo člani našega odbora za zaposlovanje in socialne zadeve dejansko ukvarjati s temi vprašanji, saj je naša naloga, da uh, ustvarimo neko zaščitno mrežo še zlasti zaradi brezposelnosti. Uh, zato smo 8. julija um, imeli izredno plodno in bogato javno predstavitev, ki si jo lahko še ogledate na internetu, na kateri smo o tem razpravljali. Razpravljali smo tudi o koristnosti tega mehanizma in rezultati našega dela bodo objavljeni v februarju. Uh, mislim, da bo naš odbor skupaj z odborom Ekon predlagal svetu za um, evropske in socialne zadeve, tako kot je Delorjeva komisija nekoč predlagala to odboru Valdušesn, predloge o socialnem dialogu, torej ne vsebinske predloge, kaj bi moralo v tem dialogu sploh biti, temveč različne načine, na katere menimo, da bi ta socialni dialog moral potekati, zato da bi potekal boljše in bolj učinkovito. Tako da upamo, da uh, bodo te pobude pripeljale um, do česa novega. Torej, eh, oprostite, če sem bila nekoliko dolga v tem uvodu, ampak gre za teme, ki so nam izredno mm, pri srcu, za katere se zelo zauzemamo in eh, za katere smo tudi pristojni eh, v Evropskem parlamentu. Tako, zdaj bom pa dala takoj besedo gospodu Kremastinosu, da poda svoj prispevek kot predsednik odbora za socialne zadeve v grškem parlamentu. Eh, dragi gospod predsednik, izvolite, pet minut imate na voljo za vaš uvodni nagovor. Uh, to with, uh, Mrs. Uh, dobar dan, drage gospe in gospodje, spoštovana gospa Beres. Zelo sem zadovoljen, da lahko sopredsedujem uh, na tem sestanku, na katerem obravnavamo zelo zanimivo temo, ki nas vse zanima. In sicer vprašanje krize, ki je prizadela Grčijo, ter brezposobnosti, s katero se uh, ukvarjamo. V naši sredi je tudi naš minister, gospod Vrucis, ki dejansko vlaga vsa prizadevanja v to, da bi zajezili problem brezposelnosti, s katerim se spopadamo in da bi eh, našli izhod iz te krize, kakršne nismo poznali še nikoli v preteklosti. Ehm, zato res pozdravljam vse njegove napore v tej smeri. Lansko leto smo prav tukaj že govorili o teh težavah v sredozemskih državah in še zlasti v Grčiji. Eh, pri tem naj izpostavim predvsem vprašanje brezposelnosti. Naj povem, da ena tretjina Grkov živi pod pragom revščine. Eh, lani je bila stopnja brezposelnosti 26 odstotna, danes pa je že 27 odstotna in eden, eh, polovica mladih je na robu eh, trga dela. V vsaki družini je vsaj ena brezposelna beseda, oseba. In to pomeni, da imajo družine težave z ogrevanjem, saj tega ne morejo plačevati plače se znižujejo, tako da je, te so težave tudi pri v družinah, kjer zaposleni so, cene se višajo in tako se zdi, da se vse bolj spuščamo v neko slepo ulico. Vsi govorijo o tej čarobni besedi rast. Čim bomo imeli rast, pač upamo, da se bo brezposelnost zmanjšala ali da je celo sploh ne bo več. Vendar pa

Ce sont deux microphones maintenant ouverts, on a dit. C'est pourquoi ce n'est pas une chance d'avoir la traduction. La euh, cabine allemande. Vu, vu d'ici, je ne vois pas l'autre micro. Govornik pravi, da zaradi dveh od vključenih mikrofonov ne more slišati tolmačenja. Tako da poskušamo še enkrat s tem, da bo mikrofon vključen samo pri govornikovi mizi. Govornik nadaljuje. Eh, gospa predsedujoča, naj nadaljujem. No, od katere točke naj nadaljujem? Torej, nadaljujem oziroma ponavljam to, kar sem ravno kar povedal. In sicer lansko leto v istem času smo uh, prisluhnili istim besedam v zvezi z državami na jugu Evrope in še zlasti za Grčijo, v kateri ena tretjina državljanov živi pod pragom revščine. Uh, socialna pomoč je potrebna vse večjemu številu ljudi. Polovica mladih je brezposelnih, polovica družin ne more plačevati svojega ogrevanja. Davčne obremenitve se višajo, plače se nižajo, e, cene potrošnih dobrin se ravno tako zvišujejo. Vsi čakajo na uresničitev te čarobne besede rast. Namreč, ko bomo imeli rast, bo vse to izginilo. Brezposelnost bo izginila, um, davke se bodo znižali in cene bodo ostale na razumni ravni. Vendar pa kakšno rast pričakujemo? Bančni sektor ni zmožen ponujati likvidnostnih sredstev mladim in srednjim podjetjem, zato da bi zagnal rast banke na jugu Evrope. Ne zmorejo posojati sredstev podjetjem. Še zlasti v Grčiji je to nemogoče, tako da imamo usporedno neke vrste rast, ki je tipična za tretji svet. Torej, eh, ko bo vse popolnoma eh, izravnano s tlemi, investitorjev ne bo več, ampak to takrat ne bo več evropska država, to bo evropska država tretjega sveta. To pa je dan danes nemogoče, dan danes je znotraj Evrope nemogoče razpravljati na takšen način. Seveda pa obstaja še neka druga rast in sicer tista rast, ki jo je Evropa poznala in ki jo je skušala vzpostaviti skozi dolga obdobja, naprimer eh, v predvoljivnem obdobju, ko je v Nemčiji SPD, eh, ki je na oblasti skupaj z nemško desnico, eh, trdila, da je treba Grčiji usiliti neke vrste Maršalov načrt, kakršnega je imela tudi Nemčija, ko se je znašla na kolenih po drugi svetovni vojni in s pomočjo katerega je lahko zagnala svojo industrijo ter eh, povrnila svoje dolgove. No, taka rast se predvideva za države na jugu Evrope in še zlasti za Grčijo in ne zato, ker sem sam Grk in ker o, na moji strani sedi tudi grški minister, ampak govori se o Grčiji, zato ker je to država, ki jo je kriza najbolj prizadela. Seveda mm, je turizem eh, nekaj, kar bi lahko dodatno spodbudili, če bomo imeli več. Um, športnih pristanišč, več eh, jaht, eh, Eh, bo lahko Grčija s svojimi najlepšimi plažami postala eh, vodilna turistična sila v Evropi, kar pa danes ni. Torej, določeni interesi vlagateljev obstajajo, vendar čakajo. Danes jim še nismo priča. Isto bi lahko rekli še za nekatere druge sektorje, naprimer kmetijski sektor, potem pomorstvo prodajni sektor, mogoče ribogojstvo, energetika, številne sektorje bi še lahko našteli, v katerih bi lahko dosegli v prihodnih letih bolj otipljive rezultate. No, tako sem podal nekaj smernic za razmišljanje eh, podala sva jih skupaj s predsedujočo gospod Beres. Zdaj pa ne bi več želel izkoriščati vašega dragocenega časa in bi raje predal besedo gospodu ministru Joannisu Vrucesu, ki vam bo predstavil položaj v Grčiji. Eh, najlepša hvala, gospod minister. Še enkrat najlepša hvala, da ste med nami. Eh, če dovolite, bi samo naslednje želela povedati sporočilo, ki nam eh, ga boste podali kot predsedujoči minister svetu in ki ga pričakujemo, je to, kako boste v tem semestru vašega predsedovanja tudi ob upoštevanju sklepov, ki jih je svet sprejel decembra meseca ter ob prihajajočih eh, evropskih volitvah vodili svoje področje. Zato nas res zanima, kako se boste z njim spopadli ter se mu posvetili v vašem semestru predsedovanja, v katerem je pred vami zelo veliko izzivov. Kirija Proedre, Kirija Beres,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 za, za poslovanje socialne zadeve in eh, tudi kot predsedujoči svetu za, za poslovanje tekom prihajajočega polletja. Torej vas eh, naslavljam kot eh, najpomembnejši odbor v Evropskem parlamentu za moje področje. Tu namreč se dogajajo najbolj pomembne stvari in glede na prihajajoče volitve. Moram povedati, da ste opravili pomembno delo, delo, ki bo pustilo pomemben pečat kljub hudi krizi, ki jo doživljamo. V odgovor vprašanju predsednice. Naj povem, da kljub težavam, s katerimi se soočamo v teh težkih časih, bo grško predsedstvo zelo dobro predsedstvo. Storili bomo vse, kar je v naši moči, zato da uresničimo svojo vizijo v teh težkih trenutkih. Grško predsedstvo torej bo dobro predsedstvo in upamo, da bomo s pomočjo in sodelovanjem vseh uspešno tudi dosegli naše cilje do konca našega predsedovanja. Zavedamo se, da nas čaka kar nekaj zelo eh, težavnih nalog, eh, tudi tistih, ki smo jih eh, nekako podedovali, ampak pripričan sem, da bomo štafeto italijanskim kolegom predali z tem, da bo jasna prava volja za to, da se ta problematika reši. Kot rečeno, vaš odbor igra ključno ulogo, kaj ti dan danes Evropa resnično doživlja. Zelo velik izziv, s katerim se sooča. Ta kriza nam usiljuje vprašanja, ki zahtevajo odločno, neposredno in očinkovito ukrepanje. Vsi vemo, da je že minilo pet let od začetka te krize, pet let, ki so nam dokazali, da je evropski boj proti tej krizi izpostavil več eh, težav. Izkazalo se nam reče, da evropsko gospodarstvo ni najbolj rentabilno in da je tudi evropski socialni model eh, poškodovan. Zato potrebujemo ustrezen odziv iz naše strani. Kot veste, je bila sprejeta strategija EU 2020 za trajnostni razvoj, ki bo zagotavljal rast, gospodarski razvoj na podlagi ustvarjanja delovnih mest. To je strategija, ki je ključni inštrument za soočanje se s krizo. Pomembno je, da se borimo proti slabostim evropskega modela in da ustvarjamo tudi pogoje, ki bodo spodbojali doseganje naših ciljev. Orodja, ki so v naših rokah v tem trenutku, kažejo, da se v preteklih mesecih že izrisujejo določeni obetavni signali za nadaljni razvoj. Evropsko gospodarstvo je namreč še v drugem tri mesečev leta 2014 že stopilo na pot rasti in eh, ta oživitev gospodarstva je nekaj, kar se odvija v negotovem okolju in seveda zelo raznoliko od države do države. Poleg tega je tudi še preuranjeno s kakršnokoli gotovostjo trditi v tem trenutku, da bo to scenarij, ki bo zdržal tudi nedaljši rok. Ampak dejstvo je, da gospodarske razmere v Evropi že izkazujejo določene pozitivne elemente. Naj povem tudi, kaj se dogaja v moji državi, v Grčiji, tako kot drugot v Evropi, se že nakazujejo prvi pozitivni signali. Brezposelnost, na primer, že kaže tendenco po stabilizaciji v prihajajočem obdobju in eh, to je to, kar nam tudi sporočajo mednarodne organizacije. Lahko pričakujemo začetek zniževanja stopnja brezposobnosti. To so torej prvi rezultati strukturnih reform in pa nove fiskalne politike v moji državi. Sanacija javnih financ in prestrukturiranje gospodarstva zdaj eh, omogočajo novo rast. V Grčiji smo po dolgotrajni recesiji zdaj začeli z velikim programom oživitve gospodarstva in strukturnih sprememb. Po ocenah OECD je Grčija na prvem mestu, kar zadeva izvajanje strukturnih sprememb. In že zdaj čutimo mm, določene prednosti. Uspelo nam je znova pridobiti konkurenčno prednost. Uspelo nam je tudi odpraviti proračunski primankljaj in imamo prvič eh, proračunski presežek po dolgem času. No, ampak biti moramo zelo, zelo previdni, kaj ti reforme morajo iti z roko v roki, z rastjo. Potrebujemo torej takšne programe, ki bodo dolgoročni in odzvati se moramo na cilje naše strategije Evropa 2020. Predvsem in v prvi vrsti pa se moramo soočiti z izzivi, s katerimi se preprosto moramo spopasti. Proračunska vprašanja, vprašanja rasti, socialna vprašanja so za tiste, na katerih se potreba lotiti dela. V vsakem primeru ugotavljamo, da je trg dela še vedno dokaj počasen. V nekaterih državah se je zaposlovanje zelo ukrepilo, ampak eh, dejstvo je, da se globalno gledano v Evropi brezposnost počasi stabilizira in to leta 2015 pričakujemo tudi znižanje brezposnosti na raven 10 eh, odstotkov na ravni EU in 11,8 eh, odstotka na ravni eh, evroobmočja. Še vedno seveda bodo obstajale razlike med posameznimi državami. No in eh, posledično moramo na tem področju resnično pripraviti ustrezno vizijo zato da bomo tudi uspešno lahko izvajali pomembne politike. Politike, pri katerih bo v osrčju prestrukturiranje našega ekonomskega modela. Grčija prevzema predsedovanje EU v politično zelo težkem trenutku, ključnem trenutku z socialnega vidika. Gre namreč za volilno leto. Čakajo nas evropske volitve, oktobra tudi izvolitev nove komisije in predsednika sveta. Gre torej za ključne spremembe, ki se bodo odvijale, tudi ključne spremembe nas čakajo na gospodarskem in socialnem področju. Strošek prepoznih eh, reform bi lahko bil zelo, zelo visok. Povečano, povečana stopnja brezposobnosti prav tako povzroča velike težave in pomembno je, da ohranimo človeški kapital. Prav tako je ta eh, pojav neenakosti in eh, marginalizacije je zelo, zelo intenziven. Kot je dejal predsednik eh, Komastinos, predsednik odbora za zaposlovanje grškega parlamenta, eh, je potrebno na področju konjunkturne politike predvsem poudariti tudi socialni in monetarni vidik. Ne smemo pozabiti na to, kar zahteva od nas pogodba, prav tako ne smemo pozabiti na vsebino strategije EU 2020. Ne le zato, da ohranimo svojo konkurenčno prednost, ampak tudi zato, ker je to v samem bistvu ohranjanja politične stabilnosti. In zato je nujno, da se zagotovi kolektivno ukrepanje z boljšo koordinacijo med parlamentom, svetom in komisijo. Pomembno je, da ustvarimo nova delovna mesta in da se uspešneje soočimo s socialnimi izzivi na kar se da učinkovit in tudi pravočasen način. Sicer obstaja nevarnost, da se bodo razlike med državami članicami EU samo še povečale. Vse evropske institucije, kot veste, poznajo pomemben tudi socialni vidik Evropske monetarne unije. Pomembno je, da preučimo, kako se stvari razvijajo na socialnem in drugih področjih, kajti dejstvo je, da se pojavljajo prevelika socialna neravnovesja. No, po zadnjem svetu EPSCO meseca decembra smo v evropski semester vključili tudi pomembno lestvico za, za poslovanje in eh, druge socialne kazalnike. Dobro, zaključujem, gospod predsedujoča. Torej, naš eh, cilj, naš namen je, da v sodelovanju z vami vsemi uspešno rešimo izzive, ki so pred nami. Gospa Berez pravi, da je treba pripraviti nove kazalnike. Tudi sam sem to dejal na svetu EPSKO, potrebujemo nove kazalnike imamo že nove kazalnike, vezani na demografska vprašanja v starajoči se Evropi. To je pravi demoklejo meč, ki visi nad nami in zato lahko samo zagotovim vašemu odboru, da smo vsekakor pripravljeni to tudi uveljaviti v času našega predsedovanja. Hvala lepa, hvala za predstavitev razmer v Grči in uh, kar zadeva to socialno razsežnost eh, gospodarske in denarne unije, tudi to je pomembno upoštevati. Kar zadeva nacionalne parlamente, smo Daniela Leroyja kot eh, Daniel Orua kot predsednico odbora za evropske zadeve iz eh, spodnjega doma, francos, spodnjega doma francoskega parlamenta da se bomo lahko skupaj pogovorili o tej tematiki. Tako da zdaj dobi besedo za 10 minut. Hvala lepa, gospod predsedujoče, eh, gospod minister, kolegice in kolegi. Najprej ne povem, kako zelo me veseli, da sem lahko danes tu. Zdi se mi, da so ta medparlamentarna srečanja pomemben in odličen način za izmenjavo eh, idej med nami, da se na ta način lahko uspešneje tudi spopademo s komisijo in svetom. Kar nekaj vprašanj so že izpostavili predgovorniki, ampak dovolite mi, da se vseeno vrnem k vprašanju, zakaj krepiti socialno razsežnost denarne in gospodarske unije tik pred uh, volitvami. To mislim, da sploh ni vprašanje, to je čisto očitno. Kajti po začetku finančne krize 2008 uh, eh, je denarna in uh, gospodarska unija okrepila svoj vpliv na uh, makroekonomsko. Uh, politiko, tudi v okviru Evropskega semestra. Ampak kaj razumejo naši državljani sploh od povedanega, razen tega, da še vedno trpijo in da so težave z delovnimi mesti. Z tega vedika torej je potrebno izpostaviti celo vrsto pobud, ki bodo okrepile socialni vidik denarne in gospodarske unije. To je edini način, kako lahko danes postanemo nekoliko bolj razumljeni strani naših državljanov. Številke so jasne, četrtina evropskega državljanstva je v nevarnosti revščine, vključno z Nemčijo revni v Nemčiji, revni zaposleni v Nemčiji so vedno bolj številni. To nekoliko pozabljamo in ne bi se da vračala temu, kar smo povedali že prej. Vsak peti mladi v Evropi nima uh, službe, seveda z uh, ekscesi v uh, Španiji, na portugalskem, v Grčiji. In tudi države, ki zdaj uradno izstopajo iz uh, programa prilagoditve javnih financ, tudi te imajo zdaj večjo stopnjo revščine. Ne zato, ker gre države kot celoti bolje, eh, to še ne pomeni, da gre vsem bolje. Politike varčevanja nekatere je trojka prehitro zahtevala, tudi sama je to dejala, so imele torej pomembne posledice. Če torej ne bomo okrepili socialne razsežnosti, razsežnosti zaposlovanja, ekonomske in eh, gospodarske eh, in denarne unije, potem mislim, da ne bomo uspeli dati nekega smisla tej naši skupni zgradbi. Tako da moramo državljanom pokazati, da delamo za njih na tem področju, eh, torej za njih in ne samo za finančne trge in za njihove egoizme. Komisar Andor, kako tudi vi, gospod predsedujoča, ste skušali, kolikor se le dati, eh, nov zagon tem idejam, zdaj jim je eh, potrebno dodati tudi več vsebine na lokalni ravni. Lansko leto je bilo izpostavljeno tudi to, da je pomembno izboljšati usklajevanje, koordinacijo socialnih in okomskih politik na ravni gospodarske in denarne unije. Učinkovita naramonitarna in gospodarska unija je nujna. Tri točke se mi zdi vredno izpostaviti. Bolj učinkovito usklajevanje socialnih politik v okviru evropskega semestra, prav tako je potrebno izkoristiti potencijala solidarnosti, eh, izboljšati poklicno mobilnost in okrepiti sodelovanje med evropskimi in nacionalnimi socialnimi partnerji. Tu nas čaka še veliko dela. Vzpostavitev nove lestvice, ki nam bo omogočila, da bolj natančno identificiramo eh, in to vnaprej velike socialne probleme že v času evropskega semestra, je nekaj, kar je že bilo izpostavljeno in pet indikatorjev smo zdaj ohranili in njihov namen je, da bomo lahko bolje izpostavili socialne posledice makroekonomskih neravnovesij. Komisija tudi je tudi predlagala, da v poglobljen pregled vključimo tudi rubriko z analizami eh, zaposlovanja in socialnimi razmerami v državah. prav tako je potrebno promovirati prakso odličnosti v različnih državah. V Grčiji, kot je izpostavil minister, velik del Grkov nima več dostopa do kakršnekoli eh, socialne zaščite. To mislim, da je nekaj, kar v čemu se moramo ukvarjati mi vsi, ne samo Grki. Tako da se mi zdi, da smo naredili korak nazaj novembra lani, ko je Evropski parlament sprejel manj ambiciozno resolucijo, se mi zdi, kot je bila tista, ki jo je na začetku predlagala komisija in eh, to ni vaša krivda, gospa predsednica, ki ste se borili, zato je bila ta kar sedaj ambiciozna. Zahtevali ste ponovno ravnovesje med eh, ekonomskimi in socialnimi politikami, da bi upoštevali razlike, ne le makroekonomske, ampak tudi eh, socialne. Eh, to je vsekakor ključnega pomena za prihodnost Evropmoče, vopornoma se strgam z vami in upam, da bodo tudi drugi parlamenti podobnega mnenja. Žal je ta resolucija na koncu koncu šipkejša od prvotnega predloga. Ne omenja več učinkov vrčevalnih ukrepov. Pretoko smo črtali alinejo, ki omenja nevarnost ukrepov za makroekonomsko prilagoditev, kar zadeva razlike med državami članicami. Prav tako tu se omenja lestvica, ampak prvotno je bila ta izpostavljena kot nezadostna. Prav tako je govora o socialnem dumpingu, eh, vendar ne na način, ki bi bil eh, zelo primeren in zato obžalujemo to, da je prišlo do takšnih sprememb. Vendar lepa je parlament izpostavil svojo željo, da se vključijo dodatni indikatorji v lestvico. Jutri bomo v našem parlamentu tudi govorili o novih socialnih kazalnikih, ki naj bi jih vključili v to lestvico tudi na ravni Francije. Revčna otrok, dostop do zdravstva, eh, brezdomstvo, eh, pravica do dostojnega dela, no potem smo, mislim, da razno razne. Eh, napake direktive o napotenih delovcih s tem tudi uspeli uspešno odpraviti. E, tako da vsega, kar želimo, da bomo šli še naprej v pozitivno smer, gospa Berez. In jaz skupaj s svojimi kolegi skušamo delati na tem tudi v okviru našega parlamenta. In 18. februarja letos nas čaka prihodnja seja, na katero vabim tudi naše evropske kolege, če bodo imeli možnost, kajti mislim, da bo razprava zelo kakovostna. Treba je torej izpostaviti socialni vidik evropskega semestra. Ta socialni vidik, ta socialna razsežnost, mislim, da mora biti izpostavljena tekom celotnega semestra, eh, ne samo tekom letnega pregleda rasti. Eh, socialna lestvica ne sme biti zgolj eh, inštrument za ugotavljanje dejstev, ampak mora biti tudi orodje za definiranje prihodnih politik na področju socialne priporočila za posamezne države zahtevajo tudi bistveno um, večjo izpostavljenost posameznih držav, prav tako mora to prispevati k ukrepom za boj proti revščini. Kar zadeva lestico uh, komisije, je potrebno indikatorje še dopoliti. Ne bom zdaj ponovno uh, govoril o tem, kar je dejal že uh, Sergio Guterres Pieto v svojem poročilu o indeksu uh, revščine otrok, eh, dostojnega dela in podobno. Ampak eh, poleg indeksov, ki jih je predlagala komisija, potrebujemo tudi druge indekse, ki bodo omogočili, da bolj popolno zaobjamemo pojav neenakosti eh, plač. Prav tako moramo zajeti makroekonomske in socialne razlike na bistveno širši način pomembno je tudi izmenjava najboljših praks. Naslednje pomembno področje je upravljanje, vodenje upravljanje eh, evropskega denarnega in gospodarskega eh, območja. Pomembno je, da vključimo tudi socialne partnerje in zato se mi zdi, da je pomembno, da se na vrhu evro območja tudi druge ministre, kot zgolj ministr za eh, finance, eh, zadužimo za izvajanje politik, eh, mora čim prej ugledati luč e, sveta. E, eh, predvsem imamo tudi v mislih ministra socialo in zaposlovanja, ampak to ne bi imelo nobenega smisla, če ne bi stopili v stik tudi z evropskimi poslanci. Evropski parlament je pravil svoje delo, e, konferenca predvidena v 13. členu je forum, ki omogoča dialog med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti na to temo. Zadevo je treba samo urediti tako, da bo stvar kar se da jasna, kot tudi časovnica. Še tretja usmeritev. Mislim, da moramo Eh, preučiti eh, možnost vzpostavitve sistema, ki bo na evropski ravni zagotavljal stabilizacijo eh, v smislu bodi si temeljnega dohodka ali pa v smislu um, varstva pred brezposobnostjo na evropski ravni. V Franciji imamo že zajamčeno plačo, v nekaterih državah je to rešeno drugače. Če bi imeli torej nek temeljni dohodek, potem mislim, da bi vendarle uspeli pri vseh naših državljanih zagotoviti nek, neko upanje. Seveda je temeljni dohodek tudi v Romuniji smislen, čeprav se ne izračunava na enak način kot v Franciji, Nemčiji ali na Irskem. V vsakem primeru je to nekaj, kar je pomembno. Zavarovanje za brezposnost pa je tudi tisto, kar ljudem pomeni, da ne bodo takoj padli v popolno revščino, tudi če izgubijo delo. Torej, te nove usmeritve so pomembne. Mislim, da je Prvonž Beres podala zelo natančne predloge v to smer in to je razlog, zakaj zdaj pred eh, evropskimi volitvami želimo mobilizirati vse, da bomo lahko na vseh ravneh lahko to socialno Evropo izpostavili, kajti to je pomembna in bistvena sestavina Evropske unije. Najlepša hvala. Hvala, da ste se držali časa, ki ste ga imeli na voljo. Um, škoda le, da na začetku našega srečanja niste slišali uh, mojega uvodnega nagovora, v katerem sem že uh, napovedala teme, ki ste se jih dotaknili tudi vi. Kakorkoli, kar zadeva temeljni dohodek, uh, moramo tukaj razjasniti, ali gre za nek temeljni dohodek eh, oziroma razlikovati med možnostjo dohodka oziroma plače. Tako da to je že tema za neko prihodnjo razpravo. Eh, že zelo številni ste dvignili vaše kartone eh, in zato bom kot predsednica ravnala zelo strogo, dala vam bom besedo, ampak vsakemu le dve minuti. Uh, upam pa, da boste vendarle vsi imeli priložnost povedati svoje in prispevati k tej pomembni razpravi. Zdaj bom dala besedo najprej Dominik Anigan, ki bo um, dal zgled za to, in ki predstavlja gospod Hennigan, uh, irski parlament. Izvolite dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Pozdravljamo predlog komisije, da je treba socialno razsežnost vključiti v EMU in da je treba pripraviti tudi socialne kazalnike. Poleg tega, gospa predsedujoča, menimo, da bi potrebovali še neke dodatne kazalnike. Um, v novembru in v decembru je moja skupina razpravljala o predlogih komisije, povabili smo um, Nacionalni svet za ženske, za mlade, Združenje delavcev, zato da so tudi oni povedali, kaj bi naj bili ti kazalniki. Um, ti kazalniki bi po našem mnenju morali upoštevati razliko med spoloma, zlasti razliko med plačili. Potem govorili ste tudi o tem, da je treba meriti, um, v kolikšni meri je delo dostojno. To je treba preučiti zlasti na primeru delavcev za začasno zaposlitvijo. To je pojav, ki se širi na irskem. No, ključno vprašanje pa je, kaj točno bo naredila Evropa za to, da bo ukrepala pri teh merilih v primerih, ki ne izpolnjujejo kriterijev, kako bodo poskrbeli za izboljšave na tem področju. Ta vaja mora prinesti rezultate, to je tisti izziv. Hvala za ta zelo konkreten prispevek, ki odseva tudi vaše delo in hvala, da ste upoštevali čas za govor. Zdaj pa dajem besedo italijanskemu senatorju oziroma senatorki se popravlja predsedujoča gospe Gedini, ki predstavlja demokratično stranko v italijanskem senatu. Izvolite dve minuti. Hvala lepa, predsedujoča. Eh, zelo na hitro bom povedala naslednje. Globoko se strinjam z vsem, kar ste povedali v vašem uvodu, pa tudi vsem, kar sem slišala v zadnjem prispevku. Torej, uvedba socialnih kazalnikov je zelo pomembna, lahko se jo seveda še naknadno dopolni in izboljša. Tudi po našem mnenju tukaj ne gre za neutralne kazalnike. Po našem mnenju je izredno pomembno, da se uvedejo kazalniki, ki bodo upoštevali tudi razlike med spoloma ter starostne razlike. Saj bomo le tako lahko opravili bolj poglobljeno analizo učinka krize ter uh, ukrepov za makroekonomsko stabilizacijo v različnih slojih naše populacije. Mislim, da se moramo dela lotiti zelo hitro, zato da bomo na podlagi teh kazalnikov lahko pripravili konkretne in obsežne ukrepe ter različne makroekonomske strategije. Namreč ukrepi za finančno stabilizacijo ter ukrepi za mm, izboljšave finančnega ravnovesja, ki so jih morale mm, uvesti številne države, ne bodo prav dolgo vzdržni, saj negativno vplivajo na kakovost življenja ljudi, hkrati zavirajo zagon eh, gospodarske rasti v vseh evropskih državah. In zato se sprašujem, ali ima vaš odbor in širši Evropski parlament mnenje, da je treba eh, za te kazalnike vključevati tudi v gospodarske in fiskalne dogovore, ki zadevajo stabilizacijo in rast. In sprašujem se, ali se ne bi morali že od vsega začetka vprašati, um, če te bolj aktivne politike in sredstva, ki so že dodeljena za podporo mladim, ne bi morale bolj upoštevati finančnih in ekonomskih omejitev, ki pa so jih eh, evropski in mednarodni sporazumi dosedaj upoštevali in usiljevali.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 Razlog, zakaj se stvari ne premaknejo, je naslednji. Kadarkoli sprejmemo direktivo na socialnem področju, države članice teh direktiv nočejo izvajati. Eh, vedno znova kričijo, čez, da je to vprašanje tradicije, da je to v pristojnosti držav članic in dokler se to ne bo spremenilo, se ne bo spremenilo nič. Lizbonska pogodba govorila o več eh, delovnih mest, o boljših delovnih mestih, rezultat pa je ta, da imamo dejansko manj delovnih mest. In dokler ne bomo sprejeli odnosa držav članice, to ne bo spremenilo. Hvala lepa. Zdaj pa v imenu ciprske predstavniške zbornice torej parlamenta, dobi besedo podpredsednik odbora za zaposlovanje in socialno varstvo, gospod Kukama. Maja, kjer je projedre. Gospa Kukuma. Hvala lepa ciperska izkušnja z izvajanjem okvirnega programa je bila zelo težavna. Ne samo zato, ker so bili predvideni rezi na področju socialnih storitev, ampak tudi ni nobenih eh, temeljev, s katerimi bi lahko prebrodili krizo. kriza na Cipru nas je vrgla v začarani krok pomankanja rasti, vedno več je revščine, socialne izključenosti in brezposelnost je rekordna v območju evra. Zlasti ranljiv, najbolj ranljive skupine prebivalstva trpijo zaradi tega. Brezposelnost je sedaj 17 eh, odstotna oziroma med mladimi celo 35 odstotkov, na plače so se znižale za 30 odstotkov do, leta 2000, do konca leta 2013 in um, težko bomo pred letom 2015 dosegli tukaj normalizacijo. Veliko stanovanj je treba prodati in zato bomo v prihodnosti priča tudi porastu brezdomcev. E, strinjamo se s tem, da bi morali pripraviti tudi socialne indikatorje. Postalo se pa vprašanje, katere. Okrepiti je treba socialno državo in bolje je treba zaščititi ranljive skupine. Boriti se želimo proti brezposelnosti znotraj naše države, pa tudi znotraj Evropske unije. E, želimo tudi dostojna delovna mesta in pa ponoven zagon proizvodnje. Prav tako je treba ohraniti odnose med socialnimi partnerji, dostojna plačila, kolektivne pogodbe. O tem ste govorili tudi vi, gospa predsedujoča. Potrebujemo ustrezno socialno politiko, da bo bogatstvo bolje razdeljeno in da se bomo lahko izognili socialni izključenosti. Zdaj pa dobi. Be... Alejandro Serka z besedo, koordinator za socialne politike v našem parlamentu. Hvala lepa. E, naj najprej izrečem dobrodošljico kolegom iz nacionalnih parlamentov in zelo zadovoljen sem, da lahko tukaj govorimo o inštrumentih e, gospodarske in denarne unije. Mislim, da je namreč to področje, na katerem se bo igrala, e, odločalo o usodi socialne Evrope v prihodnje. Denarna in gospodarska politika namreč ne more biti politika, ki zasleduje samo rezultate po gospodarski logiki. Eh, v dolgem obdobju od Delorja naprej se je namreč ustvarjalo samo ogromno zakonodaje, ki eh, je predvsem omejujoča in metoda koordinacije je pokazala šibkosti eh, tega delovanja, zlasti na tistih področjih, kjer zaradi zaposlovanja in preniskih plač eh, ugotavljamo vse pogostejše socialne težave. In zato je treba v Evropski uniji povečati njene zmožnosti za ukrepanje ob krizi, ki je prizadela Evropo in cel svet. In treba je pokazati to realnost, da evropskega gospodarskega upravljanja ne more biti brez socialnega upravljanja. In to moramo upoštevati v naslednjem scenariju za naš prihodnji boj. Namreč skupne in enotne gospodarske politike ne more biti brez enotne socialne politike. Ne moremo namreč imeti Evrope dveh hitrosti, Evrope, v kateri bomo imeli eh, na eni strani poceni delovno silo, na drugi strani pa eh, številne brezposelne. In to je pomembno, če želimo rešiti tako naša podjetja, kot tudi celotno Evropsko unijo. Najlepša hvala. Zdaj pa dajem besedo predstavniku iz Finske, gospod Ark Jalonan. Tämän viikon aikana on kuultu useasti puheita siitä. Hvala lepa. Prejšnji teden smo slišali veliko govorov Eh, češ, da smo že prebrodili probleme v Evropi, da smo rešili krizo evra, vendar pa imamo zaradi vrčevanja veliko revščine in pa veliko brezposelnosti v Evropi. Oglejte si primer Grčije. Tam je treba narediti še veliko. Um, obstaja veliko zahtev po podpori, po pomoči, ampak na to so seveda vezani določeni pogoji. Mislim, da ne bomo mogli poskrbeti za prihodnost, če ne bomo poskrbeli za nekaj podpore, za nekaj pomoči, če ne bomo poskrbeli za ponovno rast. Kar se da hitro se moramo izviti iz teh problemov. To pomeni, da se moramo posvetiti tudi socialnim problemom. Pravzaprav bi bilo to enostavno rešiti. Presposelnost raste povsod po Evropi in če želimo to spremeniti, potem moramo poskrbeti za to, da bodo v naslednjih volitvah dobile glasove predvsem proevropske stranke, ki bodo potem poskrbele za mehanizme, ki bodo pomagali pri rešitvi iz krize. E, Tomas Manna. Hvala besedo dobi gospod Tomas Mann, podpredsednik odbora za socialne zadeve v Evropskem parlamentu. Stavuc. Hvala lepa. Želel bi postaviti vprašanje ministru Vrucisu. Um, prejšnji teden smo v Štrasburu slišali tudi vašega premijeja Samarasa. Mislim, da je bil njegov nastop odličen. On je tudi bivši evropski poslanec in njihov govor nam je vlil veliko upanja. Želim se navezati na to, kar ste rekli že vi uvodoma um, ta kriza je pokazala razhod med uh, socialnim modelom, ki v Evropi še ni bil uresničen, in pa med vsemi temi govori in, uh, govori in odajanjih, ki bi morali to uh, uresničiti. OECD je potrdila uspeh strukturnih skladov ampak drugi to še ni bilo jasno prikazano. Mislim, da bi morali jasno povedati, kaj so uspehi strukturnih skladov. No, če bi naj sedaj Grčiji spet pomagala trojka, ali ni tudi to pogoj, da bi Grčija dokazala, da je ustrezno uporabljala strukturne sklade. Potem eh, še druga točka. 6 milijard evrov smo dali na voljo namenu boja proti brezposelnosti mladih. To se mi zdi zelo pomembno. Ali ima to učinek, ali to občutite v vaši državi? V Nemčiji sprejemamo veliko um, mladih iz prizadetih držav. Zato, da bi jim dali možnost, seveda ne zato, da bi prihajalo do bega možganov iz Grčije. Uh, Ehm, ali se vam zdi, da je ta trditev resnična? In še tretje vprašanje, kako se boste ukvarjali z eh, pojavi ekstremističnih strank v vaši državi? Hvala lepa. Gospod minister, prav k malu boste lahko odgovorili na zastavljeno vprašanje. Samo še tri govornike imamo na um, seznamu. Ta pr prva je gospa Augusta um, zle izgovorljivim prijemkom iz eh, poljskega parlamenta. Zainteresovanjem. Eh, Hvala lepa. Poljska z velikim zanimanjem eh, spremlja vključevanje socialnih eh, razsežnosti v gospodarsko in denarno politiko. Poljska sicer ni sestavni del euroobmočja, ni nam zdaj sicer uspelo prestrukturirati gospodarstva zdaj tekom krize, ker nam to ni bilo treba, ker smo to počeli že več čas sistematično in nam je uspelo se izogniti krizi v svojih najhujših pojavnih oblikah. Ampak eh, vendar imamo določene pomisleke, bojimo se, ali ne bo ta pobuda eh, izpostavila nove kriterije oziroma eh, porodila nove kriterije za vstop v evroobmoče, kar nam bi lahko otežilo vstop v evroobmoče in ali to ne bo eh, privedlo tudi do ustvarjanja unije več hitrosti. kar bi pomenilo, da bi Poljska lahko ostala nekje na periferiji. No in na zadnje, ali morda tu nekoliko ne presegamo zaves iz eh, pogodb, eh, čeprav bodo morda te pogodbe kmalo spremenjene. Rešitve v tej pobudi so za nas vseeno sprejemljive, pod seveda pogojem, da bodo ta nova orodja imela jasne cilje in da bo tudi nabor teh kazalnikov bolj natančen in aktualen. Če naj bi pri širitvi tega področja prihajalo do konvergence na posameznih področjih, potem se bojimo, da bi to utegnilo privesti do znižanja naše konkurenčnosti in žal do izgube delovnih mest, kar bi bilo seveda v nasprotju s cili ki jih zasleduje Unija in ki jih zasleduje Poljska. Zato na to zadevo gledamo po eni strani z upanjem, po drugi strani pa smo tudi nekolikan previdni. Ampak nasplošno želimo sodelovati pri tej pobudi. Hvala. Euh, euh, Hvala. Filip Boulon za Evropski parlament. Hvala gospa predsedujoča. No, seveda je bistvenega pomena, da uvedemo socialno razsežnost v Evropsko gospodarsko in denarno unijo. E, ob tem pa mislim, da moramo biti dovolj ambiciozni ter e, to uskladiti tudi z drugimi perspektivami, ki bi prispevali k konvergenčnosti, kar zadeva kazalnike na tej lestvici oziroma semaforju se strinjam s tem, da jih je treba določiti v večjem številu in da morajo biti bolj zavezujoči. Mislim, da je pa treba ukrepati tudi na zakonodajni ravni ter na ravni konkurenčnosti. Mm, naša je socialno gospodarstvo, je hkrati gospodarstvo, konkurenčno gospodarstvo in konkurenčnost prispeva k temu procesu konvergenčnosti in zato moramo bolj delati na tem, da bi podjetja prevzela več socialne eh, odgovornosti. Eh, če bomo bolj proaktivno delali v tej smeri, bomo gotovo lahko prispevali tudi k boljši socialni konvergenčnosti v nacionalnih parlamentih pa bomo lahko ponovno razpravljali o omejitvah subsidijarnosti, o tem mogoče kaj več slišimo na ravni Evropskega parlamenta kot v nacionalnih parlamentih, ki se pogosto zauzemajo za več Evrope, um, vendar pa ciljev ne uh, opredelijo dovolj natančno. Torej, uh, Oblikovati moramo sistem, ki bo vodil k večji konvergenčnosti. Eh, v državah članicah pa moramo vzpostaviti eh, dovolj eh, dobre socialne kazalnike, ki bodo k temu prispevali in ki, s katerimi se bomo hkrati lahko borili proti socialnemu dumpingu ter prispevali k bolj enotni socialni uniji. Hvala. Gospa Deli ima besedo. Hvala, gospa predsedujoča. Vsi tukaj govorimo, da je treba okrepiti socialno razsežnost eh, ekonomske in monetarne unije. No, v čem pa je problem? Že pet let namreč to govorimo in po teh petih letih ugotavljamo, da ta socialna razsežnost ne predstavlja prednostne naloge ne v svetu, ne v komisiji. In zato si sama zastavljam naslednje vprašanje. Kako bomo lahko vsi skupaj dejansko dosegli to, da bo ta socialna razsežnost pristala na prvem mestu naših prioritet. In drugič, eh, naj se odzovem na to, kar ste povedali, gospa predsednica. Predstavili ste namreč poročilo, v katerem ste izpostavili, da smo se krize lotili predvsem z gospodarskega in finančnega vidika. Uh, In že pred leti ste pa nasprotno poudarjali, da eh, je treba načrt za oživitev gospodarstva preusmeriti v eh, posamezne in sektore, kjer je eh, mogoča večja inovativnost, naprimer energetski sektor in tako naprej. In vse to bi lahko bila podlaga za nove predloge, ki bi jih lahko podprli v Evropskem parlamentu. In zato se sprašujem, kako je možno, da so vse te pobude danes v nasprotju s tistim, kar se dogaja v svetu in v komisiji. Pa še nekaj ste rekli, gospa predsedujoča. Rekli ste, da nimamo čudežnega recepta za zagotovitev rasti. Rekli ste, da jo še čakamo. Ampak. Um, ehm, FMI je še enkrat podal poročilo o tem, da letos rasti še ne bo. Torej, kaj sploh počnemo? Kaj lahko povemo evropskim državljanom, da čakamo na rast, ampak ne moremo nič storiti, da jo zaženemo? Ali lahko dejansko razvijamo cilje, ki smo si jih zastavili in jih začnemo uresničevati? Predsedujoča, no, malo smo že v zamudi in glede na to, da se je grški minister želel že dvakrat odzvati na prispevke, mu zdaj dajem besedo. Štiri minute imate, izvolite. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η ελληνική κυβέρνηση Χαλά λίπα. Lahko vam zagotovim, da grška vlada prav gotovo v zadnjih letih ni stala križem rok. Grška vlada si je, trud, si je prizadevala za to, da bi se v Grči stvari spremenile. pri rasti smo omenili tudi problem primankljaja. Upam, da bomo lahko sedaj v letu 2014 prišli iz recesije v ponovno rast. To nima nič opraviti z primarnim priseškom, ki sem ga omenil. Ta primarni presežek kaže na to, da so reforme in ukrepi vlade prinesli določene rezultate. Borimo se za to, da bi izboljšali gospodarsko situacijo v naši državi. Pa še ostala vprašanja v zvezi z reformami. Grčija je v zadnjih letih sprejela zelo daljnosežne reforme ki so seveda bile potrebne, kajti dejansko smo imeli veliko strukturnih problemov. Vzrok za zlo, za krizo pa niso bili samo strukturni problemi. To so bili problemi, ki obstajajo tudi na evropski ravni. V Grčiji smo se soočali s številnimi strukturnimi problemi, veliko ovir je bilo na trgu dela in potrebno je bilo veliko politične volje, da smo to začeli spreminjati. Še nekaj o minimalni plači. Sedaj imamo novo metodo za izračun minimalnih plač, Nad to mejo pa lahko socialni partneri sami izpogajajo višino plač. Nedavno smo dobili tudi um, določbe na področju kolektivnih pogodb in tudi tukaj smo prvič po petih letih doživeli zvišanje plač. Sedaj imamo torej nov sistem, s katerim se lahko borimo tudi proti sivi ekonomiji. Tukaj so bile sedaj določene visoke kazni in zato bomo lahko bolje spoštovali zakonodajo na tem področju. Te finančne kazni bomo resnično naložili kršiteljem te zakonodaje. Tudi naša konkurenčnost se je izboljšala. Tudi delovni trg je sedaj bolj stabilen. To je ugotovila tako naša nacionalna statistična služba, kakor tudi Eurostat. 33 odstotkov v, četrt, v četrtem četrtletju, na 7 odstotkov je to padlo in ta upad bi se moral nadaljevati tudi v letu 2014. Tudi evropska sredstva smo dobro izrabili. Jaz sem pristojen za ta dotični sklad v mojem ministerstvu. Vsa sredstva, ki so bila na voljo za boj proti brezposobnosti, smo izkoristili. Tudi schemo jamstva za mlade bomo uporabili v Grči in sprejeli na tem področju tudi dodatne ukrepe. Najlepša hvala vsem, ki ste sodelovali v tej razpravi za katero ne bom rekla, da je zaključena, saj upam, da bomo v razpravi na plenarnem zasednju eh, lahko zvesto eh, uporabila vse, kar sem slišala z vaše strani. Tako da vam želim, gospod minister, čim boljšo razpravo v svetu EPSKO o kazalnikih in lestvici ter o tem, kako naj se v nadaljevanju lotimo naše gospodarske in denarne unije. Najlepša hvala za aplauze. Zdaj pa za nadaljevanje prosim za zamenjavo naših sodelujočih pri mizi govornikov, saj se bomo lotili drugega dela današnjega medparlamentarnega srečanja. In k mizi vabim gospoda Solomona, podpredsednika odbora za zaposlovanje in socialno zaščito v romunskem parlamentu, gospoda Luboša Blaho, ki zaseda isto funkcijo v slovaškem parlamentu, ter gospoda Gutierreza Prijeta, poročevalca Eh, o Evropskem semestru za koordinacijo ekonomskih politik v Evropskem parlamentu. chers collègues euh, nous reprenons nos, nos travaux et je remercie euh... euh dragi kolegi nadaljevali bomo z našim delom in najlepša hvala eh, trem novim govornikom, ki so se nam pridružili. Tukaj zdaj bomo govorili o vidikih zaposlovanja pri eh, letnem pregledu rasti. in sicer ob upoštevanju uresničevanja jamstva za mlade, eh, reforme pokojninskih sistemov ter pogojev za črpanje sredstev iz novega Evropskega socialnega sklada. Naj vam prav na hitro povem naslednje, kar zadeva jamstva za mlade. Je do zdaj le 17 držav članic Evropske komisije predložilo svoje načrte za vzpostavitev Um, teh jamstev, um, ki pa jih je možno spostaviti od 1. januarja letos dalje. Tako da nameravamo uh, pregledovati od države do države primernost sprejetih načrtov, uh, ki izhajajo iz priporočil sveta. Je pa res, da je tudi parlament močno ustrajal na tem, da bi se ta jamstva za mlade lahko v veliki meri neposredno financirala iz eh, samega Evropskega socialnega sklada. In to tudi v duhu vseh pobud za zaposlovanje mladih, ki jih je sprejel svet. Torej, ta letni pregled rasti, s katerim se ukvarjamo letos, kaže v številkah zelo velika razhajanja v stopni brezposelnosti, ne samo v državah znotraj evrskega območja, temveč tudi širše. In številke kaže, da se bojo še poslabšale, še zlasti, kar zadeva brezposelnost mladih. In zato eh, moramo tudi to upoštevati ob letnih razpravah in pregledu rasti. Eh, Eh, zato se nameravamo temu posvetiti tudi v tem drugem delu današnjega srečanja, eh, v katerem bom ravno tako dala besedo gospodu Dimitrisu Kremastinosu, predsedniku odbora za socialne zadeve Grškega parlamenta. Izvolite ponovno, pet minut imate na voljo. Hvala lepa. Še enkrat bi želel ponoviti to, kar sem povedal že pri prejšnjem panelu. Nažalost je Grčija vodilna, ko gre za brezposelnost mladih. Ta znaša kar 60 odstotkov. Grčiji sledi Španija. Skratka, celoten jug Evrope je tukaj na vrhu lestvice, ko gre za brezposelnost mladih. Veliko je bilo zagnanih programov, s pomočjo katerih se želimo boriti proti brezposobnosti mladih, ampak ti so do sedaj pokazali samo malo rezultatov. Če bomo nadaljevali tako kot do sedaj, se bo brezposobnost mladih znižala samo za en odstotek na leto. To pomeni, da bi v prihajajočih letih Eh, izgubili celo generacijo mladih, ki bi morali živeti kot brezposelni. Kako naj potem države gospodarsko se razvijajo, če so njihovi mladi brezposelni? Na kakšno strukturo se lahko potem oprejo ti mladi? To je resnično eksistencialno vprašanje za te države na jugu Evrope in pa za njihovo gospodarstvo. brez stopnjo gospodarske rasti, ki bi zanašala 3 do 5 odstotkov na leto, brez rasti mm, BDP-ja se ne bomo mogli boriti proti brezposobnosti mladih. To je tako, kot da bi vzeli aspirin za to, da bi se borili proti neki zelo hudi bolezni. Aspirin morda prispeva k eh, znižanju vročine eh, ali pri glavobolu, ne more pa to odpraviti hude bolezni. Od Evropske unije pričakujemo več programov za spodbujanje rasti. Brez takšnih programov, s katerimi bi lahko dosegli 3 do 5 odstotno gospodarsko rast na jugu Evrope, ne moremo pričakovati kakšnih spektakularnih rezultatov pri boju proti brezposelnosti. Sedaj pa še nekaj besed o pokojninah. še smo prisiljeni v to, da nižamo plačila in pa pokojnine, potem je to problematično zlasti pri pokojninah. Mladi še lahko imajo perspektive v prihodnosti, upokojenci pa tega nimajo. Upokojenci ne morejo krčenja svojih pokojnin kompenzirati za dodatnim, za dodatnim delom. Ne, iz uh, dela, ki so ga opravljali skozi življenje, morajo prijemati dostojne pokojnine. Sedaj pa kaznujemo pravzaprav tiste ljudi, ki so delali celo življenje, so vlagali v državno blagajno, zato da bi bili potem preskrbljeni v starosti. To je resnično nekaj neciviliziranega, to ni um, dopustno v državah, ki bi naj imele visok življenski standard in evropske države bi pravzaprav morale biti države z visokim življenjskim standardom. Problema pokojnin bi se morali ločiti drugače. Evropski parlament se tukaj zauzema za ustrezne reforme, ki morajo poskrbeti za potrebne spremembe. Zagotoviti bi morali vsaj minimalne pokojnine, ki bodo upokojencem omogočile dostojno življenje. Upokojence si to zaslužijo, ker so celo življenje delali in plačevali v državne blagajne. Uh, no. Najlepša hvala, gospod um, predsednik. Eh, za te uvodne navedbe, ki bodo gotovo veliko prispevali k razpravi. Zdaj pa dajem besedo gospodu Adrianu Solomonu, podpredsedniku odbora za zaposlovanje v romunskem parlamentu, eh, ki nam bo spregovoril o naraščajočih razlikah v Romuniji, pa tudi o vidikih letnega pregleda rasti v okviru evropskega semestra. Izvolite, dragi kolega. Domnilor, še domnilor deputați și invitați. Sunt o... Hvala lepa. Spoštovani poslanci, gospa predsedujoča, veliko čast mi je, da lahko prispevam k tej pomembni razpravi. Svojo predstavitev sem razdelil na štiri dele. Najprej bom govoril o zaposlovanju, Podal bom kratek pregled socialnega vpliva krize, drugič si bom ogledal posledice tega hudega socialnega, teh hudih socialnih posledic krize. Potem pa si bom ogledal ocene in evalvacije politiki, ki so bile sprejete za to, da bi omilili socialni vpliv krize. Na koncu pa bom podal še moj pogled na to, kako bi lahko izboljšali ekonomsko-socialno situacijo v Evropi. Najprej socialne posledice krize. To lahko razdelimo na naslednji način. Zelo visoka stopnja brezposelnosti, zlasti med mladimi, veliko ljudi pod tveganjem revščine in velike razlike med južnimi in severnimi državami. Prihaja tudi do vedno večjih neenakosti znotraj posameznih držav. Več dobičkov za, dobičko za eno stran in pa manj plačil za druge. Imamo šib, šibek sistem oziroma šibkejše sisteme plačil in pa fiskalne sisteme. Imamo socialne posledice krize, ki, bi, ki lahko imajo tudi strukturne posledice in to lahko ima slab vpliv na gospodarski potencial držav v dolgoročnem smislu. To je torej ta negativen vpliv krize, k temu lahko prištejemo še slabe napovedi glede zaposlovanja v letnem pregledu rasti. Tam je zapisano, da glede na, na propad med vplivom krize in pa gospodarsko oživitvijo ni pričakovano, da se bo situacija kmalo izboljšala. Znotraj Evropske unije obstajajo velike neenakosti, ki ogrožajo koncept solidarnosti. Zato obstaja tudi kriza oziroma tveganje politične krize, ki bi se lahko razrasla v socialno krizo. To seveda spodbuja tudi pojave ekstremizma in populizma ki bi lahko pomenile konec ene izmed temeljnih svoboščin v Evropski uniji. To je prosto gibanje. To je temeljna svoboščina Evropske unije in treba jo zaščititi. Boriti se moramo proti tistim, ki izzivajo te pravice, kajti to so ksenofobni in netolerantni ljudje. Drugič, socialni vpliv krize oziroma razsežnost tega vpliva. Vlade v Evropi so si pred krizo prizadevale predvsem za fiskalno disciplino, stabilna, nizka inflacija. To smo prej smatrali za glavne pogoje za makroekonomsko stabilnost. Vendar pa stabilnost cen ni dovolj za jamčenje makroekonomske stabilnosti. Um, poleg tega je ta ortodoksni odgovor iz Maastrichta v bistvu zaostil krizo. To ni bila samo kriza proračunov, ampak je bila to tudi kriza javnega dolga. Prilagoditev. Um, zasebnega in eh, javnega sektorja je upoštevala te določbe iz eh, Maastrichtske pogodbe. Um, niso bile odpravljene makroekonomske neenakosti. Veliko tolerance imamo do držav z presežkom in bolj malo tolerance do, ljudi, ki, do držav, ki imajo javnofinančni primankljaj. Sedaj imamo tudi visoko inflacijo, ki ogroža konkurenčnost v Evropi. Socialne posledice so bile zelo hude in odziv v Evropski uniji je bil zelo neenakomeren. Zato smo danes v hudi recesiji, eh, s katero smo se spopadli na slabši način kot za veliko depresijo iz 30 let prejšnjega stoletja. Tretji del moje prezentacije se nanaša na oceno politik, s katerimi smo želeli ublažiti učinek krize. Politike in ukrepi, ki so bili sprejeti za to, da bi izboljšali rast in zaposlovanje, so temeljili na dejstvu, da je zaposlovanje odvisno od rigidnosti trga. Zato smo se osredotočili na trg dela, ne pa toliko na zaposlovalno politiko. Evropske politike so se osredotočale na strukturne reforme trga dela, znižali smo socialno zaščito, ehm, neenakost med kvalifikacije in pa potrebami okrepitvami na trgu, decentralizacija kolektivnih pogajanj, zato da bi omogočili vlek, več fleksibilnosti, ko gre za določanje višine plač. Manj je bilo tudi mm, nadomestkov za brezposelnost, zato da bi spodbudili zaposlovanje ljudi. To, državam, to je državam usilila trojka komisija Centralna banka in pa Mednarodni denarni sklad v letih 2010 in 2011. Velika recesija je rezultirala v hudi brezposelnosti in pa v manjk upadanju popraševanja. Težava današnjega gospodarstva je pomankanje rasti. Gre za strukturne probleme. Če ne bomo imeli dobrih monetarnih, fiskalnih in gospodarskih politik, industrijskih politik, potem bo dodatno znižanje plašč prinašlo prinašalo še, dodatno, še dodaten upad popraševanja in pa upad dostave. Povečanje popraševanja se bo zgodilo, če bomo, imeli, če bomo imeli več popraševanja po storitvah in po proizvodih. Reforma programov socialne zaščite lahko pomaga delavcem pri iskanju zaposlitve. Poleg tega pa moramo sprejeti ukrepe, ki ne bodo povečali deflacijskih pritiskov. In pa še četrtič, potrebujemo nov ekonomski model. Na evropski ravni so bile sprejete nekatere pobude za to, da bi pomagali mladim ljudem in da bi razvili socialno dimenzijo Evropske monetarne unije. Sprejeli smo ustrezne točkovne tabele, s katerimi merimo socioekonomski učinek, imamo nekaj spodbud za majhna in srednje velika podjetja. Vse to so dobre novice, to lahko izboljša socialno razsežnost, ne bo pa to pomenilo stabilne gospodarske oživitve. Ti ukrepi so samo žarek upanja v zelo negativnem kontekstu varčevanja in krize. Francis Fukuyama je nedavno izjavil, da je bil vzrok za krizo povečanje neenakosti. In to se je zaostrilo od začetka celotne krize. Zaradi neenakosti prihaja do slabega prepraševanja, to je, prišlo, to je privedlo do slabe gospodarske rasti in do več revščine izziv v Evropski uniji je, da odpravimo neenakosti med državami in pa znotraj držav samih. Če ne, bomo obsojeni na stagnacijo. Ukrepi, ki so bili sprejeti do sedaj, so bili predvsem v korist velikih podjetij, bank, kreditnih institucij, niso pa pomagali delavcem in državljanom. Potrebujemo drugačen gospodarski model, doseči moramo resnično rast z, drugim, z drugo vrsto dohodkov, z investicijo v javno-zasebni sektor, v realno gospodarstvo, z manj revščine. Eh, demokracija mora prevladati nad gospodarskimi kriteriji. Zastopati moramo javni interes. interes. Pri posodobitvi države gre tudi za to, da moramo državo osvoboditi uh, dominacije trga, potrebujemo nov socialni in gospodarski model, zagotoviti moramo več discipline na trgih, tako da bodo tudi trgi del družbe in da bodo delovali pod demokratskim nadzorom javnosti. Še zaključki. Eh, socialn, hude socialne posledice krize so bili zaostreni zaradi neustreznih cikličnih ukrepov. Osredotočali smo se bolj na fleksibilnost delovnega trga in nismo dovolj spodbujali zaposlovanja. Prejšnji govornik je govoril o tem, da, bi, da je to tako, kot da bi z aspirinom zdravili raka. Poskrbeti moramo za trajnostno gospodarsko rast. Če hočemo to narediti, potrebujemo nov gospodarski model, ki se bo osredotočal na bolj kvalitetno delo in pa na zmanjšanje neenakosti med tistimi, ki imajo v rokah kapital in pa tistimi, ki dejansko upravljajo delo. Hvala. Hvala, dragi kolege. Zdaj pa dobi besedo gospod Lubos Blaha, predsednik odbora za evropske zadeve uh, v Slovaški slovenskem državnem svetu. Tako da prosim za besedo o tem, kako nameravate eh, postopati v vaši državi. Izvolite. Ja srdečne ďakujem za možnosť prehovoriť k tejto téme. Dovolte, aby som e, najskôr niekoľkými údajmi zo Slovenska. Chvála lepa. Dovolite mi, da začnem s pár dejství o zaposlovaniu. E, na Slovaškem in na naših socialnih programih. To bo prvi del, drugi del pa bo obravnaval alternativne projekte, ki bi po mojem mnenju lahko pomagali Evropski uniji pri soočanju se s socialnimi težavami in eh, tu se bom tudi navezal na to, kar je del romunski kolega. Na Slovaškem je brezposelnost eden ključnih socialnih problemov. Trenutno je stopnja brezposelnosti 13,5 odstotna. Brezposelnost med eh, mladimi pa je celo 34 odstotna če mi izuzamemo iz tega še mlade, ki so v postopku izvrževanja, bi bila ta stopnja 14 odstotkov, pa vendar. Boj proti brezposlenosti je torej naša prva prioriteta. Imamo nacionalni načrt za implementacijo jamstva za mlade v Slovaški republiki in po mojih informacijah smo že začeli s posvetovanji z Evropsko komisijo. Pomemben eh, uspeh v boju proti brezposlenosti smo dosegli s pomočjo Evropskega sklada za zaposlovanje. Tu smo 17 milijoni evri ustanovili skoraj 12 tisoč novih delovnih mest. V enoletnem obdobju sofinanciramo zaposlovanje mladih do 29. leta pri delodajalcih za dolgoročno brezposlene in za druge skupine pa se je vlada odločila, da dovoli delodajalcem odpis prispevkov. Prav tako izvajamo aktivno politiko zaposlovanja, kar je vključena tudi v letne kazalnike rasti. Kljub dejstvom, da se ti ukrepi izvajajo že več let, stopnja brezposlenosti ostaja visoka. Kakšni so razlogi za to? Brezposlenost na slovaškem je strukturne narave in eh, to dopolnjuje še kriza s svojimi posledicami. Tri glavni razlogi so za brezposnost pri nas. Namreč ne usklajenost med izobraževanjem sistemom in trgom dela. In zato smo tu že uveljavili več ukrepov, s katerimi želimo izboljšati eh, tudi informiranost o razmerah na trgu dela na ravni univerz. Prav tako smo že pripravili korake za to, da se študentom omogoči tudi praktične izkušnje, prav tako se osredotočamo na srednje izobraževanje. Kot drugo, regionalne neenakosti so tudi pomemben del razlogov za brezposlenost. Brezposlenost eh, v prestolnici je le 17,5 odstotka, skupaj z zahodnim delom, v vzhodu države pa 34, 43 odstotkov, kar je prava katastrofa. No in ravno zato Slovaška potrebuje evropske strukturne sklade in socialna kohezivnost je ključnega pomena za nas. Regionalne neenakosti na Slovaškem predstavljajo velik problem. To je vezano tudi na razvitost infrastrukture in zato Slovaška še kako potrebuje evropska sredstva. Moramo pa tudi bolje vključiti romsko skupnost, ki predstavlja 7,5 odstotka prebivalstva. Vse pa predvsem eh, koncentrirana na vzhodni del države in statistično predstavljajo tudi velik delež brezposlenih. Tretji razlog pa je bolj politične narave. Slabe socialne razmere na Slovaškem in visoka stopnja brezposlenosti na Slovaškem je nekaj, kar izhaja tudi iz slabih eh, družbeno-ekonomskih strategij iz preteklosti, ki so temeljile na primerjalni prednosti nizkih stroškov dela, nizkih davkov in eh, privatizacije ter zmanjševanja obsega pravic delavcev. Od leta 2004 je Slovaška dober primer neoliberalnega modela, torej nizki davki za podjetja in bogate, torej eh, enotna davčna stopnja, delna privatizacija pokojninskega sistema, kar smo zdaj ponovno spremenili, in pa neenakosti in eh, predvsem prednosti, ki se dajo delodajalcem na mesto delo jemalcem. In to kljub obljubam, da naj bi vse to spodbojalo delodajalce k ustvarjanju novih delovnih mest. Kljub vsemu temu je brezposlnost na Slovaškem ostala izjemno visoka. Fleksibilnost torej je ključna beseda. Ko pa se ta dodeljuje le tistim, ki špekulirajo in ki izkoriščajo slaboplačno delovno silo. Moram podariti, da je Slovaška primer neuspeha neoliberalne politike. Ne le, da s tem nismo odpravili socialnih neenakosti, temveč smo s tem samo še poslabšali razmere. To je ideološka slepa ulica. Mi želimo ohraniti evropski socialni model, vključno z visoko stopnjo zaposlenosti. Zato bi rad izpostavil kar nekaj alternativnih projektov, ki bi jih morala Evropska unija podpreti. Naj omenim tri. Najprej projekti socialne ekonomije. To je vključeno tudi v akcijo na notnem trgu, eh, kjer je v poglavju o socialnem podjetništvu to omenjeno. Gre torej za model socialnega podjetništva, ki ga Slovaška kar veliko uporablja. Želimo uporabljati vključujoče socialno podjetništvo za zaposlovanje marginaliziranih skupin, vključno za Romi. Obenem razmišljamo tudi o tem, da bi več podpore namenili zadrugam. Zadruge so v Evropi kar uspešne, saj ustvarjajo tudi družbeno bolj pravično porazdelitev lastnine in prihodkov. Prav tako ljudem nudijo priložnost eh, soodločanja in eh, s tem tudi prispevajo k zaposlovanju, k produktivnosti dela, saj s tem tudi okrepimo motiviranost delavcev. Zato pozivam evropske institucije, da naj bodo bolj uh, naklonjene zadrugam. Tako ustanovljena delovna mesta bi bila namreč bistveno bolj stabilna. Drug projekt, ki bi ga rad izpostavil, je zamisel o vse evropskem zavarovanju za brezposelnost ali pa o vse evropskem temeljnem dohodku. Če Brusel ne bo prevzel tudi določenih socialnih funkcij, potem napredka na tem področju preprosto ne bo. Zamisel o evropskem državljanstvu iz mastrstke pogodbe namreč vključuje tudi določene politične pravice, državljanske pravice, ne vključujejo pa socialnih pravic. Prepričan pa sem, da je nujno zatorej spremeniti ustanovne pogodbe na način, da bo evropsko državljanstvo definirano širše in da bomo na ta način omogočili, da bo Evropska unija kot celota pristojna tudi za prejemke za primer brezposobnosti. Podoben predlog je podal Filip Šmit, ki govori o evropski štipendiji in o socialnih prejemkih za vse v Evropi, ki ne dosegajo vsaj ene tretjine povprečne evropske plače. Drugi projekt, torej, ki ga predlagam, je evropski temeljni dohodek in pa postopno ustvarjanje socialne unije. Tretji projekt zadeva globalizacijo. Ne zavračam globalizacije kot take, ampak zavračam pa njen trenutni model, ki temelji predvsem na deregulaciji in privatizaciji. To je proces, ki ga promovirajo nadnacionalne korporacije, ki so si priborile neupravičene neopravičeno moč. Veliko je pritiskov za nižanje davkov in za šepkejšo državo. Ampak to ni nekaj, kar lahko podpremo, kajti ne želimo zmanjševati socialnih standardov, ne želimo zmanjševati stopne socialne zaščite naših državljanov. Evropa ne more konkurirati z latinsko-ameriškimi eh, proizvodnimi halami ali z eh, predstarinskimi conami na kitajskem res hočemo, da bi naši državljani delali 16 eh, ur na dan za 15 centov na uro, želimo nazaj v 19. stoletje? Ne. Ne želimo iti po tej poti, želimo iti po poti ohranjanja evropskega socialnega modela. In šibitev standardov na tem področju, nima kaj iskati v Evropi. Če povzamem, Slovaška se bori z brezposlenostjo, je pa kar jasno, da je neoliberalni model spodletel. In zato moramo dati večji povdarek delovanju države, večji povdarek zadrugam bolj moramo uskladiti socialne politike, kajti to je edini način, da lahko preprečimo neuspehe trga. Če želimo preprečiti pohod neofašistov v Evropi, mora Evropa postati bolj demokratična. No, niti omenili niste jamstva za mlade, vendar ste nam predstavili vašo vizijo razsežnosti gospodarske in denarne unije, kar je seveda tudi zelo koristno za našo razpravo. Zdaj pa dajem besedo še e, zadnjemu govorniku. Tukaj bom precej bolj stroga pri upoštevanju časa, ki ga imate na voljo. 10 minut točno za e, Serhija Gutierreza Prijeta. Izvolite. Ja, najlepša hvala, gospa predsednica sam nameravam predstaviti poročilo o evropskem semestru, ki ga pripravljamo v našem odboru in o katerem bomo glasovali jutri. To poročilo ima namen postaviti v okviru evropskega semestra in koordinacije evropskih politik socialne zadeve in socialna vprašanja na isto raven, na kateri so že ekonomske in finančne zadeve. O tem smo razpravljali že z političnimi voditelji, z, znotraj Evropskega parlamenta, z nekaterimi poslanci, e, predvsem s tistimi, ki e, že napovedujejo ponovno gospodarsko oživitev. In čeprav res ekonomske kazalnike, ki na to kažejo, in sicer povečevanje izvoda za in um, druge kazalnike, ki so v porastu. Pa smo nekateri drugi vendarle še kritični do te gospodarske situacije in menimo, da smo za to majhno izboljšavo v ekonomskih kazalnikih žrtvovali zelo veliko socialnih elementov, ki pa so zapisani v strategiji EU 2020. Govorimo o um, euro, gospodarski rasti, o rasti v Evropi, od, ki je, bo dosegla 1,3 odstotka v tem letu, vendar pa po drugi strani imamo alarmantne številke o brezposelnih mladih, ki, e, katir, ki dosega e, v nekaterih državah do 55 in 57 odstotkov. Vemo, da v evropskih državah prihaja do številnih primerov socialne izključenosti in da so kazalniki um, revščine vsak mesec višji, še zlasti kazalniki za um, revščino otrok. Tako da tukaj imamo dve plati medalje. In zato seveda po eni strani ne moremo zanikati dosežkov, e, ki se mirijo v makroekonomskih kazalnikih, vendar pa po drugi strani imamo tudi socialne vidike. Zato se ne smemo slepiti in uh, s temi makroekonomskimi podatki, uh, če jih že ponujemo in želimo pokazati, da smo v kratkem času uh, precej dosegli, moramo pa vseeno na drugi strani srednjeročno pokazati, da imamo uh, pred seboj zelo velike uh, socialne in strukturne probleme. Torej, vendarle, govorimo o oživitvi in ta je počasnejša, kot smo jo napovedovali. Po drugi strani pa je eh, temeljina velikih neenakostih, eh, ne samo med državami članicami, ampak eh, lansko leto so prvič, odkar je bil ustanovljen Evropski socialni sklad, prišlo do tega, da so se sredstva tukaj v tem skladu zvišala in ne zmanjšala. In uh, razlike med uh, plačami in sicer tudi siceršnja razhajanja med našimi državljani so se bistveno povečala, ne samo na evropski ravni, temveč tudi znotraj držav članic. In vse to izpostavljamo v poročilu, eh, za katerega sem sam poročevalec. Predstavljamo torej kritično analizo situacije, ki jo danes imamo, skušamo pokazati tudi napake, Eh, ki jih je povzročila naša ekonomska politika, zato ker ni upoštevala učinka fiskalnih multiplikatorjev v javnem sektorju. Eh, saj se ni izpostavilo, da bodo vsi ti ukrepi povzročili zelo veliko socialnih učinkov in drugič nismo bili zmožni predvideti teh restriktivnih učinkov ne samo za socialne vidike življenja, temveč tudi za gospodarstvo in sicer nadomestile za brezposobnost, eh, reforme na trgu dela so v nekaterih državah članicah povzročile bistveni upad v prihodkih in v plačah. Eh, isto velja za nekatere pojeninske reforme. In zato Kot pravim, smo pripravili kritično analizo vseh teh dejstev. Drugič, kaj predstavljamo v našem poročilu? Najprej boljšo demokratično legitimnost znotraj celotnega evropskega procesa. Če eh, govorimo o procesu, eh, v katerem prihaja do velikega prenosa suverenosti z nacionalne na evropsko raven, moramo pa zagotoviti Eh, demokratično legitimnost na vseh ravneh. To pomeni, da pri pripravi nacionalnih reformnih programov bi morale vlade, še preden jih predstavijo eh, Evropski uniji, o teh programih govoriti s socialnimi partnerji v svoji državi. Ne moremo namreč dopustiti, da se ti programi sprijemajo in da se eh, proces zastavi na zavezujoč način že na nacionalni ravni, eh, ne da bi na tej isti ravni bili v to vključeni socialni partnerji. Na evropski ravni pa eh, je treba upoštevati eh, Evropski parlament kot so zakonodajalca, saj smo zelo pomembna institucija, ki na evropski ravni bistveno prispeva k uresničevanju tega procesa. Pa še nekaj. Seveda se eh, strinjamo, da ne moramo zapasti v pretiran reformizem eh, pri zauzemanju za inštrumente, ki bi lahko izboljšali rast eh, v Evropski uniji. Ne, moramo se zauzemati tudi za to, da vsi ti inštrumenti ne bi vplivali na drastični upad v plačah v državah članicah, da ne bi vplivali na izključitev milijonov naših državljanov iz kolektivnih pogodb, da ne bi to vplivalo na notranjo eh, devalvacijo naših socialnih jamstev saj bi na tak način prispevali k nepravičnemu izhodu iz krize. Imeli bi namreč višjo brezposelnost in nižje plače na drugi strani in eh, hkrati eh, Eh, kljub zauzemanju za kon večjo konkurenčnost je treba eh, izpostaviti dejstvo, da številne države članice še danes ne vedo, kako bi lahko prišle do konkurenčnosti na nek drugačen način. Eh, v, na svetovni ravni bi si morali pač pogledati razlike eh, tudi znotraj eh, evropskih držav in njihovih eh, modelov. Torej, če spodbujamo neko strategijo, Eh, ki skuša pozitivno vplivati na produktivnost, moramo razmišljati tudi o inštrumentih, ki se bodo za to uporabili. Zato eh, moramo ustrajati na eh, učinku, ki ga reforme lahko imajo tudi za trajnostni razvoj in predvsem za eh, socialno plat zaposlovanja. Zauzemamo se tudi za strategije eh, za zaposlovanje še zlasti za zaposlovanje med mladimi, ki so v, letu, v zadnjih letih eh, glavne žrtve krize. V odboru za zaposlovanje smo v tem smislu precej ambiciozni. Eh, evropsko jamstvo eh, ne pomeni samo financiranje skladov na nacionalni ravni, ampak pomeni predvsem zagotavljanje dovolj visokih Eh, sredstev. Govorili smo tukaj že o 500 milijardah in eh, oziroma o 5 milijardah in eh, celo o 9 milijardah za prihodnih 7 let. Tako da pri določanju prednostnih nalog znotraj Evropske unije se moramo spraševati tudi o tem problemu brezposobnosti mladih. To je problem, ki zadeva celotno Evropsko unijo in ki je tesno povezan tudi s vprašanjem sredstev in financiranja, o katerem bomo tudi razpravljali. Tako da eh, govorili smo že danes o tem, da aspirin ne more biti pravo zdravilo za hujše bolezni in celo za zlome nog eh, ali rok. Tudi za proces fiskalne konsolidacije to velja. Primer. V prihodnjih letih bo za Španijo predvidena milijarda evrov sredstev za zajezevanje zaposlenosti, zaposlenosti mladih in za uresničevanje aktivnih politik zaposlovanja. Torej, po eni strani bomo imeli na voljo eh, po 300 milijonov na leto, po drugi strani pa bomo. Uh, morali ravno tako visoka sredstva vlagati v spodbujanje zaposlovanja mladih. Zato pravim, da moramo pri eh, določanju naših političnih prioritet ehm, biti koherentni. No in še zadnja točka, spodbujanje razprave o možnih evropskih eh, stabilizatorjih in predsedujoča eh, prekinja govornika, ker se mu čas izteka, ampak vseeno naj zaključimo. Ko govorimo o eh, evropskih stabilizatorjih, če bi v obdobju krize se odločili, da bi od enek, namenili približno en odstotek oziroma 1,2 odstotka plačanih socialnih prispevkov v nek skupni sklad, bi tako že vzpostavili nek solidarnostni inštrument, ki bi gotovo lahko bistveno prispeval k omejevanju na področju zaposlovanja v Evropski uniji. Hvala lepa. 14. Um, oseb je prosilo za besedo, vendar smo žal omejeni s časom, zato bo besedo dobilo le sedem govornikov, vsak po dve minuti, kar pomeni 14 minut. E, naj se še zahvalim e, sedaj govornikom, ki smo jih slišali, predstavniku grškega parlamenta, romunskega in e, slovaškega. E, ki sicer niso prav veliko govorili o jamstvih za mlade tako da upam, da bomo zdaj slišali o tem kaj več. Zdaj dajem najprej besedo predstavniku uh, litovskega parlamenta. Izvolite. Gospe in gospodje, leto 2013 lahko označimo kot leto, v katerem se je situacija začela stabilizirati v državah članicah. Še vedno pa je dolgoročna brezposelnost največji problem. Leta 2014 se bo položaj morda izboljšal, vendar pa je področje zaposlovanja še vedno zaskrbljujoče. Evropski semester je učinkovit inštrument za koordinacijo reform, pri čemer je treba upoštevati priporočila, ki so bila pripravljena za posamezne države članice in ki jih je treba upoštevati. Analiza doseženih rezultatov nam pa omogoča, da se lahko eden od drugega kaj naučimo in tudi, da situacijo spremljamo. Predvsem so pomembni rezultati, ki kažejo na boljše možnosti za zaposlovanje v Evropski uniji. In pripričani smo tudi, da bodo kazalniki za socialne vidike lahko dobro dopolnili kazalnike, ki so že vzpostavljeni. Vendar pa brez predhodne analize teh kazalnikov ne bomo mogli avtomatsko uporabljati. Litva se še vedno bori proti brezposelnosti in drugim socialnim vidikom krize. E, rezultate trenutne situacije še vedno spremljamo. Na tej podlagi nameravamo sprijeti pomembne odločitve in uresničiti pomembne reforme. Pomembno pa je predvsem uresničevanje reform, ki smo jih že začeli izvajati na področju um, socialnih zadev in zaposlovanja. Uh, Treba pa je poudariti, da ti rezultati niso na samem začetku zagotovljeni in da jih je težko meriti na kratek in srednji rok. V Litvi smo že izvedli več pomembnih reform. Zdaj pa je zelo pomembno, da države članice uresničijo priporočila, ki so jim bila eh, naslovljena. Najlepša hvala, zdaj pa dobi besedo. Gospa Lici iz italijanskega senata, izvolite. No, seveda si tudi mi želimo več ambicij pri reševanju vprašanja brezposelnosti v Evropski uniji. Uh, Niso pa ambicije dovolj, potrebujemo tudi več poguma. Poguma za to, da bomo sprejeli dejstvo, da proračunska politika in politika trojke nista bili uspešni. To um, je bilo jasno že v razpravi, ki smo imeli včeraj. Uh, jasno je postalo, da uh, te politike niso pripeljale niti do uh, pričakovanih kazalnikov na področju primankljaja. Um, in BDP-ja. To pokaže, da več kot toliko ne moremo stisniti pasu. V zadnjih eh, 20 letih se je prihodek naših podjetij ehm, eh, zvišal in v prihodnjih letih se bo še bolj zvišal. In zdi se nam, da ta politika ni pravilna. Mi moramo namreč imeti pogum, da bomo zmanjšali davčni pritisk na naša podjetja. Namreč eh, sredstva podpore in pomoči, ki padajo po kapljicah, ne morejo zdaj rešiti situacije na dolgi rok za podjetja, ki um, so že visoko zadolžena in ki so davčno zelo obremenjena. In še zlasti za podjetja, ki uh, za majla in srednja podjetja, kakršnih je v Evropi največ in tudi v Italiji, medtem ko je ta um, opora, ta um, medtem ko so davčne olejšave eh, namenjene samo eh, večjim. Hvala, besedo dobi gospa Edith Bauer. Hvala, vprašanje za vse govornike. V panelu imamo in sicer o nacionalnem načrtu za boj proti brezposobnosti mladih. Zanima me, ali vse te države, se pravi Grčija, Romunija, Slovaška, ali so vse te države dejansko predložile takšen nacionalni akcijski načrt. Vse te države se soočajo z zgodnjim opuščanjem šolanja in eh, brezposobnostjo. Na Slovaškem je brezposobnost osemkrat večja med eh, slabo izobraženimi kot pa visoko izobraženimi. Tako da to je res velik, velik problem in zato me zanima, kaj se dogaja v teh eh, treh državah. Zdaj pa bi šla na mačarščino, ker bi rada povedala nekaj našemu spoštovanemu gostu iz Slovaške. Govorili ste o 70. milijonih, ki ste jih eh, namenili boju proti brezposnosti. Po ocenah ILO je 21 milijard nekaj, kar potrebujemo za celotno Evropsko unijo na letni ravni. Tako da bi verjetno s 70 milijardami, kot sem jaz slišal, rešili probleme EU, tako da mislim, da je tu šlo za napako. Kar pa zadeva vaše predloge, naj povem, da je večina tega, kar predlagate, nekaj, kar sodi v subsidijarnost. Če želite dati več podpore zadrugam, ni nobenega problema za to. Kar zadeva ostale predloge glede brezposnosti oziroma glede nadomestila za brezposnost, me zanima, iz česa naj bi to plačevali na evropski ravni. Predsednica prekinja. La parole est à euh, Philippe Cordery pour deux minutes. Ja, ja, res ste končali. Filip Kordri ima zdaj besedo za dve minuti, na to pa Valentina Paris um, iz italijanskega parlamenta. Hvala, gospa predsedujoča. Sam nameravam govoriti o jamstvih za mlade in želim uh, ob tem tudi čestitati eh, in se zahvaliti Evropskemu parlamentu, ki se je zauzel za to in prispeval k temu, da imamo danes jamstva za mladih, kar je zelo pomembno za Evropo. Eh, francoski parlament se veliko ukvarja z vprašanjem zaposlovanja in še zlasti zaposlovanja mladih in to tako, kar zadeva uh, usposabljanje, saj smo sprejeli zakonodajo za uh, področje šolstva in izobraževanja, uh, pa tudi po drugi strani z medgeneracijsko pogodbo, katere cilj je, da mlade pritegne uh, na trg dela. Kar pa zadeva jamstva za mlade. Že od oktobra 2013 smo določili takega je, eh, pilotne regije oziroma departmaje, zlasti tiste, v katerih je za brezposobnost mladih na izredno visoki stopnji okrog 27 odstotkov in jim smo namenili dodatna sredstva za to, da bi uh, se lahko spopadli s tem problemom. In to bo delovalo v obliki eh, razpisa oziroma nekega, neke pogodbe med državo, generalnimi sveti na ravni departmaja ter lokalnimi predstavniki, ki bodo mladim omogočili prvič to, da jih bodo mobilizirali in jih vključili v trg dela ter omogočili tudi aktivno sodelovanje med e, mladimi in e, gospodarskimi družbami na njihovem področju. E, ta sistem naj bi bil bližji mladim, saj bi deloval bolj na kraju samem. E, seveda pa vodenje teh projektov bo potekalo z evropske ravni, predvsem glede dodeljevanja sredstev, vsekakor pa morajo biti ti projekti fleksibilni in um, uresničljivi na lokalni ravni. Zato sem zelo dovolj, zadovoljen, da sem lahko prisluhnil kolegom, ki imajo inovativne eh, pobude za to področje. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa gospa Valentina Paris iz poslanske zbornice iz Italije. Na to pa bo spregovorila še predstavnica Evropskega parlamenta. Izvolite dve minuti. Uh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Tudi v Italiji je bil načrt za jamstva za mlade predstavljen in moram reči, da smo pri tem izhajali iz parlamentarne dejavnosti, saj v okviru tega sklica imamo najmlajši parlament in parlament, v katerem so ženske najštevilneje zastopane, odkar obstaja parlamentarna demokracija v Italiji. Tako da se v tej fazi predvsem zauzemamo za pregled um, javnih zavodov in drugih služb za zaposlovanje, saj so bile naše strukture za to področje izredno šipke. Uh, predvsem pri eh, iskanju povezav med povpraševanjem in ponudbo ter pri iskanju in ponujanju profilov, ki se najbolj iščejo in ki so za mlade najprimernejši. Znotraj tega procesa pa se vendarle spopadamo z izredno velikimi težavami in sicer zaradi zakona eh, številka 92 iz leta 2012 v zvezi s našim pokojninskim sistemom. Danes imamo namreč eh, težavo, da v Italiji ne moremo prekiniti s tako imenovanimi zlatimi pokojninami, ker bi bilo to protiustavno, saj bi šlo za predpis, ki bi imel retroaktivni učinek. Z zakonom 92 pa eh, smo ustvarili tako imenovane um, izstopnike, ezodate, torej tiste zaposlene, ki so uh, se znašli izven trga dela, hkrati pa nimajo še dostopa do pokojnin. Tako da eh, bi pričakovali strani Evropske komisije neko priporočilo oziroma pobudo eh, za. Eh, Italijo, zato da bi se pri nas na nacionalni ravni bolj zauzeli za eh, zapolnitev te vrzeli, ki smo jo sami ustvarili s sprejetjem zakona, ki sem ga omenila. Najlepša hvala. Zdaj pa dobi besedo še gospod Miseslav, eh, oziroma ne, najprej gospa Štrela iz Evropskega parlamenta, na to pa predstavnik Polskega parlamenta. Hvala, gospa predsednica. Eh, današnji socialni model krči eh, srednji razred in potiska mlade na obrobje družbe, kljub njihovim visokim poklicnim in akademskim kvalifikacijam. Eh, hkrati imajo naši ekonomski akteri izredno velike težave pri izvajanju prilagoditvenih programov. Tudi pri tem ugotavljamo velike razlike med državami članicami. Povprečna stopnja mladih, ki nimajo dela eh, in ki tudi nimajo možnosti za nadaljevanje šolanja in usposabljanja, presega 22 odstotkov Eh, v državah na jugu Evrope, medtem ko v državah na severu Evrope dosega največ 11 odstotkov. Jamstva za mlade so izredno pomembna, vendar pa to ni rešitev za težave, ki jih imamo, zato ker je proračun, eh, kot vsi vemo, nezadosten. Brez eh, Poselnost mladih nasletno stane več kot 6 milijard evrov in dovolj bi bilo 10 milijard evrov sredstev za to, da bi takoj zaposlili vsaj 2 milijona mladih. Brezposelnost mladih je gotovo največji problem, s katerim se mora soočati Evropa. To je bistveno večji problem kot problem proračunskih primankljajev in državnih dolgov. Maja bomo imeli volitve. In kakšna jamstva razen jamstev za mlade, poleg teh jamstev za mlade, lahko dejansko ponudimo našim mladim, zato da bodo še naprej verjeli v evropski projekt in zato da se bodo mobilizirali ter se podali na prihodnje evropske volitve in zato da bodo verjeli, da eh, bodo imeli v svojih državah prihodnost in da jim ne bo treba. Eh, izseliti se iz svojih držav in iskati prihodnosti izven uh, svojih meja. Hvala lepa. Zdaj pa gospod uh, eh, Augustin za polski parlament. Odlično, gospa predsednica. Dame in gospodje, že večkrat smo slišali o tem, da samo še širijo problemi na področju socialne politike, več se govora samo o varčevanju in o disciplini. Ampak eh, kakšen je izhod iz tega? To morda ne bo najbolj popularno, kar bom povedal, ampak morda je to edini možni izhod. Govorim namreč o krepitvi učinkovitosti porabe sredstva na našem področju. Tu se ne smemo slepiti, so določene rezerve, na določenih področjih celo velike rezerve za racionalno koriščenje evropskih eh, tudi socialnih sredstev. Če želimo jamstvo za mlade, potem ne smemo pozabiti, da moramo te garancije zagotoviti tudi z za zagotavljanjem večje stopnje izobraženosti. Veliko se denarja uporablja za izobraževanje tudi na višjih ravneh, to že prinaša rezultate. To je čas eh, velikih sprememb na področju inštrumentov trga dela, kar vse naj bi okrepilo učinkovitost porabe sredstev za promocijo zaposlovanja vse to omogočajo tudi voucheri za uh, izobraževanje, za poslovanje in tudi seveda možnost zagotavljanja stanovanja tam, kjer je delo. Toliko v premislek, na konec pa naj še povem, da me zelo veseli, da je Laslo Andor med prioritete vključil tudi nujnost razvoja tako imenovanega belega gospodarstva. Dolgoročna oskrba oseb, ki potrebujejo nego, je področje, kjer je na milijona delovnih mest in s tem se moramo uh, soočiti, kajti brezposobnost mladimi sicer počasi začenja upadati, ampak problem zaposlovanja uh, starejših pa bo vse večji zaradi demografskih pritiskov. Kolej, merci, uh, eh, asi, usi, uh... Najlepša hvala vsem za vaše prispevke, vsem predstavnikom nacionalnih parlamentov, poslancem Evropskega parlamenta eh, ter govornikom pri omizju. Eh, naj povem gospe Edith Bauer, da so tri države, ki predstavlja predsedstvo, že predstavile svoje načrte za um, uveljavitev jamstev za mlade. Naj povem, uh, da za Grčijo to pomeni 160 milijonov evrov, 240 tisoč pa vse jih bo lahko financiralo iz Evropskega socialnega sklada, kar pomeni, da bo morala Grčija sama mm, zagotoviti ista sredstva. Tudi za uh, Romunijo je bil načrt um, predložen. Uh, in sicer v višini 99 eh, milijonov evrov, kar pomeni, da bo morala Romunija najti isto višino sredstev, zato da bo lahko počrpala ta evropska sredstva. Kar pa zadeva Slovaško, se načrt še pripravlja. Eh, in znesek, eh, do katerega bodo upravičeni, bo lahko dosegel 67,3 milijone evrov. Uh, seveda ob uh, istih sredstvih, ki bodo na voljo v nacionalnem proračunu. Torej, uh, mislim sicer, da smo s to razpravo prispevali k utrditvi zavestvi, da smo vsi na isti barki in da se moramo vsi zauzemati za to, da bomo čim bolje izkoristili in uporabili inštrumente, za katere smo se tako uh, trdo borili. Med njimi so tudi ta jamstva za mlade, za mlade, ki so v eh, osrčju eh, naših skrbi in vprašanj. Eh, torej, najlepša hvala vsem. Eh, zaploskajmo našim glavnim govornikom in eh, čimprej se zdaj ponovno sestanemo na skupaj.